več sklepov, ki so bili sprejeti v rednem zakonodajni, eh, v rednem zakonodajni poti. Ti naslovi bodo objavljeni v zapisniku zasedanja.